razpravljamo o tem, kaj lahko pričakujemo v četrtek in petek od Evropskega sveta. Eh, moja skupina in tudi jaz in verjetno večina v tem parlamentu eh, pričakuje, da bomo ta vrh eh, končali z bolj odločno, celovito rešitvijo za sedanjo krizo. Potrebujemo globalen, celovit pristop k tej krizi. Dan danes ga eh, nimamo, nimamo tega pristopa, ne na mizi sveta, ne na mizi parlamenta. No, govorili smo o bonitetnih eh, agencijah, o njihovi vlogi v sedanji krizi, vendar poiščimo napake in vire eh, za krizo v nas samih. Ne iščimo napak eh, zunaj Evropske unije in ne iščimo napak zunaj teh institucij. Potem pa še druga stvar. Krize ni konec. Eh, tisti, ki menijo, da bo nekaj dodatnega denarja končalo krizo v Grčiji, eh, v Evropi, okoli Evrope, ti se motijo. Krize ni konec in nadaljevala se bo, če ne bomo naše strukturne rešitve za Grčijo in strukturne rešitve za Grčijo v tem trenutku nimamo in potrebno je, da ustvarimo pravo gospodarsko in politično unijo v Evropi. To bo prineslo konec krize eh, v zvezi z evrom in eh, Grčijo nemogoče je imeti uh, eno eh, valuto, sedemnajst gospodarskih strategij, sedemnajst uh, guvernerjev, sedemnajst različnih uh, trgov obveznic. Tega na Nikjer na svetu ni. Samo v Evropi imamo eno valuto, 17 različnih politik, 17 različnih trgov z obveznicami in vrednostnimi papirji. In tega ne podarjamo dovolj v Evropskem parlamentu. Včeraj je gospod Lipski eh, bil eh, tukaj in zahteval je od Evrope eno politično in gospodarsko unijo, zato da bo kos tej. Eh, eh, krizi in gospod Geitner, eh, minister za finance iz ZDA, je isto zahteval. Zahteval je eh, Eh, konec pogovorov in ustvarjanje eh, politične in gospodarske unije. Zakaj to vedo na drugi strani eh, in oceana in zakaj ne vemo mi tega tu v Evropi. To je nekaj, o čemer morate govoriti jutri in pojutrišnjem. Potem pa še druga stvar. Grči ne smemo povazati samo na defenzive način. Mi vsi potrebujemo programe varčevanja in o tem se tudi pogovarjamo o, z grško eh, vlado in o tem, da je treba storiti več, kot je sedaj načrtovano. Potrebujemo pa seveda tudi pozitiven načrt za njih. Oni ne morejo premagati krizo samo z varčevanjem. Oni potrebujejo tudi rast in investicije. In, eh, zakaj ne bi eh, Evropska unija dajala garanciji za zasebne investicije? Zasebnih investicij v Grčiji ni. Zakaj ne bi dajali posojila Evropske investicijske banke? In eh, eh pomemben je eh, program eh, eh, privatizacije, ne samo davčni program. Eh, imam pa prošnjo eh, za gospoda Dola, eh, naj to povem v francoščini. Eh, kako je z novo demokracijo? To je treba jasno vedeti. Če želimo dati Grčiji denar, morajo vse stranke doseči konsens v Grčiji in gospod Dol mora eh, prepričati svoje politične prijatelje, da eh, bodo tudi oni dali konsens k tej politiki. To potrebujemo. To je seveda velika naloga, ki vam jo nalagamo, vendar jaz vem, da ste vi eh, kos izzivu in da boste to lahko storili. Gre za državo, ki je v hudi situaciji in ta potrebuje politično enotnost in tu se ne morejo iti političnih igric in kot belgijec imam izkušnje s tem. E, že devet let imam izkušnje s tem in končno, gospod predsednik, bodimo tudi iskreni, mi potrebujemo Eh, bolj drzen eh, svežen za gospodarsko upravljanje, kot ga imamo. Eh, včeraj je predstavnik Evropske komisije na tiskovni konferenci dejal, da ni več, potrebno, ob, eh, ni več potreben obratni način glasovanja s kvalificirano večino v svežnju za gospodarsko upravljanje. In Hkrati pa je komisija pač se s parlamentom za, eh, eh, zavzemala za bolj komunitarni pristop. Želim vam zastaviti vprašanje oziroma ali ste pripravljeni sprejeti vprašanje gospoda eh, Dola pa tudi gospoda Komocakosa. Najprej vam bo vprašanje zastavil gospod Dol. No. Hvala lepa, povsem na hitro. Um, predsednika skupine liberalce želim nekaj vprašati. E, ko bo svojo skupino liberalcev pokazal solidarnost do vseh držav, Eh, in ko bo on sposoben tega, sem prepričan, da bomo tudi mi v naši skupini premagali eh, eh, oziroma uredili problem glede Grčije. To je izziv. Želite odgovoriti na ta komentar? Eh, v večini eh, držav, o katerih govori gospod Dol, imajo koalicije s krščanskimi demokrati. Prav gotovo se bodo videli učinki, vendar danes popovdan imamo tudi eh, pomembno razpravo. In tu bomo potem govorili, da smo v opoziciji s to ali ono vlado, torej Evropska ljudska stranka bo lahko igrala proti drugim političnim etničnim skupinam. Torej dejansko je treba prepričati prijatelje iz eh, neodemokracije. Eh, med njimi je tudi zelo veliko mojih prijateljev, to veste. Eh, mnogi so bili pred nekaj leti pri nas. Vendar oni morajo pomagati Grči, da najde izhod iz krize in tu imate seveda tudi vi pomembno vlogo. Sedaj pa bez, dajem besedo gospodu Komocakosu, ki bo zastavil še eno vprašanje gospodu Ferhovštatu. Gospoda Ferhovštata pa prosim, da odgovori v 30 sekundah. Hvala lepa, gospod predsednik. Z uh, velikim veseljem sem poslušal uh, gospoda uh, predsednika, ki je dejal, da so vsi razumeli, da je grški problem evropski problem. Kakšne so dožnosti Grčije v tem trenutku? Torej mora upraviti strukturne spremembe, mora upraviti privatizacijo in podobno. E, torej, gospod predsednik, mi smo seveda zelo dobro informirani o teh dveh temah. Tu gre za velike e, reforme in neja demokratija ni samo dala soglasja, temveč to so pravzaprav njeni predlogi, to so predlogi, ki jih sedaj vlada že leto in pol ne more uresničiti. To je eh, bila vaša pripomba. Eh, ne pa ravno vprašanje, sedaj pa gospod Taransdorf. Vprašanje, prosim. Ja, doufám, ja, doufám že je mne slyšet. Ja... Upam, da me slišite. Zelo pozorno sem poslušal gospoda Ferhofštata. Eh, predsednika skupine Alde in sprašujem ga, ali je res, da je vaš slogan, vaš moto Grčija je povsod. Grčija ni samo ena država članica Evropske unije, temveč je eh, Grčija splošni duh in Grčija je povsod. Gospod Verhofstadt, 30 sekund imate na voljo. Gospod eh, predsednik, očitno je, če ne razrešimo grškega problema, bomo imeli probleme v celotnem evroobmočju, na portugalskem, na irskem jih že imamo. In eh, dejstvo je, da eh, je še nekaj eh, kritičnih točk in mi potrebujemo solidarnost od samega začetka krize in te Eh, solidarnosti ne smemo pokazati samo do Grčije, temveč do vseh eh, članov eurocone. In decembra 2008 je bilo premalo solidarnosti in zaradi tega je nastal eh, problem, ki je bistveno večji, kot bi sicer bil. Dobro, sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Gospod Zahredil za dve minuti in pol. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo zabavno je danes tu v parlamentu. Naj vas spomnim, da so med nami še mnogi, ki so izkusili eh, komunizem in ki so naredili eh, veliko za to, da se pripravimo na članstvo v Evropske uniji. Eh, in morali smo se dokazati, morali smo dokazati, da izpolnjujemo kopenhavenske kriterije, morali smo dokazati, da imamo delujoče tržne ekonomije in tako naprej. Vendar eh, takega pregleda nismo imeli za evropske eh, države, ko so vstopale v evroobmočje. Zato, ker je eh, to bil politični in ne gospodarski projekt in zaradi tega so ignorirali kriterije, spreminjali številke, zato da bi eh, vključili države, ki še niso eh, pripravljene in to je srčika problema. In sedaj pa seveda nosimo posledice in sedaj smo pravzaprav na, prišli do nekega preobrata. E, večina Eh, eh, poslancev v moji skupini ne prihaja iz uh, uh, eh, euroobmočja in kljub. Uh, Temu ne želimo, da bi evro propadel, ne moremo pa tega braniti za vsako ceno. Ta Evropski svet bi moral dati jasen signal in če določen položaj ni znosen znotraj evroobmočja, potem je treba seveda Eh, poskrbeti za prestrukturiranje dolga, pa naj bo to še tako kruto eh, in omogočiti tudi, da eh, ta država zapusti klub. Kaj se bo zgodilo drugič? Drugič bodo vaši nasprotniki oziroma nasprotniki vašega nasled nasprotnika, ne eh, prijazni in spodobni euroskeptiki, kot sem naprimer jaz, temveč to bodo eh, zlobni protievropejci. Kaj ti, izvolili jih bodo jezni nemški davkoplačevalci, eh, obupani francoski podjetniki, ki bodo imeli dovolj tega, da plačujejo tuje dolgove. In gospod predsednik, ne vi, ne jaz eh, si tega ne želiva. Eh, Gospod predsednik, torej v istem duhu vas prosim, ustavite zlorabo vsake krize za to, da eh, zahtevate še več nacionalnih eh, zadev, davčna eh, unija in podobno. To ni kriza Evrope, to je zgolj kriza Evrope enega zastarelega koncepta evropske integracije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zahradil. Eh, Sedaj pa za štiri minute kolegica Harms. Eh, spoštovani gospod predsednik, gospa Göri, spoštovane kolegice in kolegi, presenečena sem, kako hrupna je postala razprava. Eh, o najgloblji krizi, v kateri eh, tiči Evropska unija. In če pomislimo, da moramo v tem trenutku braniti Schengen in eh, če upoštevamo, da na Mačarskem nismo mogli braniti, ubraniti svobode tiska in ker se pač trudimo za nek skupni jezik v Evropi, torej če vse to upoštevamo, ne nismo presenečeni, da lahko ob krizi v Grčiji ugotovimo samo, da imamo veliko predsednikov pa nobenega vodstva. In to je pravzaprav velik problem, o katerem še nismo govorili. Še vedno smo v situaciji, da v krizi, ki je bistveno daljša od same grške krize, Eh, rešitve sveta prihajajo prepozno in eh, da te rešitve niso dovolj ambiciozne. Misel, da eh, z rešitvijo Grčije, stabilizacijo juga lahko obstane Evropska unija, kot se mi to želimo seveda tudi za boljše življenje evropejcev. Torej, te misli do sedaj še nismo posredovali. Nihče nam ti misli ni posredoval in zato je odgovorna samo ena institucija, to je Svet Evropske unije. Parlament eh, ni opravil samo eh, dobro delo. Parlament je, na primer, eh, odklonil, da bi eh, pred tem eh, svetom izdal neko skupno resolucijo, gre za zgodovinska vprašanja, za zgodovinski eh, eh, eh, svet in kolegi na moji desnici se niso mogli odločiti, da bi pravočasno povedali nekaj o Grčiji. Torej, mislim, da je Jozef Daul tu tudi odgovoren uh, do neodemokratije, vendar tudi druge politične skupine imajo odgovornosti. Naprimer, uh, eh, od, tu obstaja odgovornost do Papandreva. Vesela sem seveda, da uh, so mu včeraj izrekli zaupnico. Vendar o vsem tem, o pravičnosti odloča tudi uh, grška vlada. In to, da eh, breme nosijo najšipkejši, je odločitev eh, vlade. Se pravi, beg pred plačevanjem davkov, eh, to je nepravična in nacionalna solidarnost mora biti zagotovljena in elite, ki so služile v krizi in od krize, morajo seveda prevzeti svojo odgovornost. Gospe in gospodje, to smo že večkrat povedali, Eh, in eh, še vedno velja to, kar smo rekli o eh, Grčiji. Potem daljši rok za vračanje, ugodnejše obrestne mere. To je potrebno. Je pa seveda izraz slabega političnega vodstva v Evropski uniji, da pravilne odločitve, naprimer, eh, da eh, zasebniki tudi eh, pomagajo nositi breme, da teh odločitev ne zagovarjamo dokončno zaradi tega, ker se bojimo bonitetnih agencij. Torej, kot rečeno, ni pravega političnega vodstva in ravno o tem je treba govoriti na Evropskem svetu. Gospod Paroso, želim vam veliko sreče pri vaših načrtih glede bolj pravilnih nepravične obdavčitve na poti iz krize. Ne vem, ali še razmišljate o davku na finančne transakcije. Ta parlament je še vedno za to, to smo že večkrat povedali. In, eh, eh, Izogibanje plačevanju davkov, eh, nepravični bonusi in nagrade eh, za eh, menedžerje, to je tudi nekaj, za kar ste vi odgovorni in tega se do sedaj še niste lotili. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Hram. Sedaj pa za dve minuti kolega Biski. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Če v teh dneh gledamo proti Grči, se lahko seveda nekaj naučimo. Eh, z diktiranim varčevanjem in z zahtevo, da se proda še zadnja srebrnina, ne bomo rešili Grčije. No, prevzimite vi eh, odgovornost za to, kar se zauzemate. Vendar stvari tečejo naprej kot do sedaj. Torej zahtevamo še več varčevanja, še več privatizacij, eh, zato da Grčiji pač damo denar. In preko evropskega semestra eh, želimo uresničiti pravzaprav te izkušnje. Eh, Eh, tudi pri drugih državah članicah. Eh, Eh, želijo tudi eh, ustanoviti agencijo za privatizacijo, eh, ki je podobna nemški Trojhand, nemški fiduciarni družbi. In uh, Trojhand pa je tudi uh, naredil koristne stvari in uh, tu je bilo tudi nekaj uh, premoženja in tu je bilo treba urediti stvari. Potem pa nadaljne milijarde za Grčije brez načrta Stuttgarta. E, to ni nič drugega kot e, e, pomoč bankam. Očitno se lahko odpovemo pomoči zasebnega sektorja, vendar če to res mislite, je neuspeh pred nami. Torej dela se naprej kot dosedaj in edina alternativa je po mojem mnenju radikalna sprememba v finančni in gospodarski politiki, vendar eh, nam manjka poguma. Vzrokov eh, Eh, krize ne odpravljamo in to je naš eh, problem. Manjka nam pogum za več demokracije, več eh, preglednosti in mi želimo manj demokracije za zaprtimi vrati. S tem se ogroža evropska demokracija in s tem postajajo nacionalizmi močnejši. Pred vrhom je treba dati jasne signale, In tudi eh, sign, eh, vrh ne sme eh, dati signala, da je treba nadaljevati tako kot doslej. Hvala lepa, kolega Biski. Sedaj dve minuti, kolega Ferič. Gospod Barozo, sprašujem vas, eh, kaj je načrt B in vi pravite, da ga ne potrebujete. Eh, vedno vas sprašujem, kaj v sili, pa pravite, ni težavo. Sedaj pa smo že pri e, drugi eh, veliki pomoči Grči in vi pravite, da ni alternative, moramo iti po tej poti. E, Španija nam pravi že, da bodo oni naslednji. V kakšno zagato ste nas spravili? E, torej, imeli ste e, same napačne napovedi glede evra. Eh, menili ste, da bo eh, Grčija eh, svežnjom na poti rasti, pa temu ni tako. Očitno bo treba, potreben še tretji svežen pomoči. Tu gre za demo, državo, ki je izumila demokracijo in vi ukazujete tej državi in ji pravite, da mora sprejeti ta svežen varčevanja, da morajo sprejeti uh, izničevanje svojega gospodarstva, da morajo sprejeti eh, gospodarsko depresijo. Eh, to bo eh, seveda imelo za posledico nasilje eh, in eh, to, ne more, to se ne more dobro končati. Odzeli ste jim njihovo demokracijo. Kaj lahko stori Evropska unija? Mora dati alternative, mora jim omogočiti ponovno uvedbo lastne valute, devalvacijo. Treba je Eh, pač eh, vedeti, da smo eh, prišli do točke brez povratka in šele tedaj lahko pač poskrbijo za varčovanje. Samo na ta način bodo premagali krizo. Če bomo šli po tej poti, bomo šli po poti gospodarske in socialnega zloma. Herr Zavela hat sich mit einer blauen. Gospa Zavela je eh, dvignila modri kartonček. Eh, kolega Ferič, ali sprejmate vprašanje? Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospoda Feriča bi vprašala naslednje. Ali veste, kolikšna je zunanja zadolžitev Združenega kraljestva? Ali menite, da Združeno kraljestvo da Velika Britanija lahko nadaljuje kot uh, samoten otok. To je moje vprašanje. Hvala. Pred 20 leti smo bili del uh, menjalnega mehanizma in bili smo ujetniki nemške marke in uh, zaradi tega so uh, Eh, mnogi v eh, Združenem kraljestvu zgobili eh, svoje delo, obrestne mere so padle in podobno. Mi ne moremo združiti različnih gospodarstv z različno rastjo, z različnimi vzorci. Mi smo se nekaj naučili, vi pa ste sedaj ujeti v gospodarski temnici. Hvala lepa, kolega Ferič. Sedaj pa minuto in pol, gospod Madlenar. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, eh, gospod Paroso je v torek dejal, da se lahko Grčija zanese na evropsko pomoč. Evropa bo dala svoje, storila svoje. Ali ni pomoč prepovedana v skladu z Lizbonsko pogodbo ali ni tako, da morajo nacionalni parlamenti individualno sklepati o taki pomoči ali ni tako, da lahko zavrnejo to. E, torej, e, konec e, mora biti tega. Komisija se e, smatra za gospodarja vseh e, Eh, držav, vendar gospod Barroso ni demokratsko izvoljen, nihče v Evropi ga ni izvolil. Tu vlada brez demokracije. Temu se reče diktatura, demokratska diktatura, ki sedaj tudi želi podvreči eh, Grčijo in tudi na nizozemskem tega eh, ne vidijo radi. Ne more gospod eh, Baroso odločati o tem, ali naj nizozemska pomaga Grčiji ali ne. O tem odloča nizozemski parlament in ne gospod Baroso. Eh, nizozemska in eh, eh, državljani pa trpijo škodo zaradi tega. In če bi kriza izginila čudežno iz Grčije, to še vedno ni rešitev. Torej sklep Evropskega sveta ne more biti drugačen. Edina dolgoročna rešitev je ponovna uvedba drahme v Grčiji. Hvala lepa, kolega Madlenar. Eh, gospod Baroso se je prijavil k besedi. Rad bi odgovoril na dve konkretni vprašanji. Ne bi eh, sedaj začel to ideološko razpravo. Eh, eh skrajna desnica in levica sta združeni proti evru, proti skupnemu projektu. To je očitno in zaradi tega še enkrat pozivam vse demokratske sile v Evropi, v tem parlamentu, v Grči, naj se združijo v konsenzu in naj storijo vse, kar je v njihovih močeh, zato da zagotovijo rast, blaginjo v Evropi. Vendar dve konkretni vprašanji sta bili zastavljeni o finančnem davku in o našem mnenju glede obratnega načita glasovanja s kvalificirano večino. E, torej, oktobra bo komisija dala predlog o um, davku na finančne transakcije. Opravili smo oceno očinka in menimo, da obstajata dve možnosti. Uh, uh, davek na finančne transakcije ali pa uh, davek za finančno stabilnost. Mi smo se odločili za davek na finančno transakcijo, uh, kajti uh, zaradi, ker ni pač us, nekega ekvivalenta ekvivalenta za DDV pri finančnih transakcijah. To bo torej oktobra. Potem pa glede gospoda Farhovšta. Ta. Torej, komisija eh, podpira parlament glede obratnega načina glasovanja s kvalificirano večino. Torej, mi podpiramo vaše ambicije. Hkrati Eh, pa bomo imeli seveda priložnost eh, govoriti o tem pozneje. Torej, mi bomo pozvali vas in svet, eh, da najdete nek dogovor. Mi tudi verjamemo, da zahvaljujoč stališču parlamenta, da smo dosegli velik napredek pri svežnju, o katerem bomo danes govorili. Čestitam parlamentu In tistim, ki so poglobljeno delali na tem, zlasti čestitam tudi mačarskemu predsedstvu sveta, ki je opravilo tudi velikansko delo. In na koncu bom pa prosil vse vas, da prevzamete odgovornost. Zavedajmo se, kaj pomeni, če ne bomo imeli dogovora o tej zadevi. Strošek bo zelo visok. Komisija podpira eh, eh skupnostni pristop in eh, čim večje ambicije In mislim, da se strinjate s to linijo. To so konkretni odgovori na konkretno vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik komisije. Sedaj kolega Weber za dve minuti. E, spoštovani predsednik parlamenta oziroma predsednica sveta, e, gospod predsednik e, komisije, torej v zvezi Grčijo je bilo že marsikaj povedano. Dve stvari bi še dodal mi ne smemo pozabiti na čel. Kljub uh, vsem skrbem in strahovom, ki jih čutijo ljudje, ne smemo pozabiti na načela. In sicer dve načeli Evrope sta solidarnost eh, in tudi lastna odgovornost. Eh, vsi tisti, ki sprejemajo solidarnost, naprimer Grčija, morajo tudi delovati v skladu z lastno odgovornostjo. Eh, tu se je govorilo o preizkusu za Evropo, eh, o skrbi, da bi to lahko tudi bilo neuspešno, da bi se lahko vrnili eh, duhovi 20. stoletja. Vendar obrnimo stvari v pozitivno, ne govorimo samo o problemih, govorimo o uspehih. Naprimer, baljske države so se izkopale iz krize. Irska bo z evropsko pomočjo naslednje leto ponovno prejemala posojila na trgih. To pomeni, mi lahko prepričamo ljudi, da smo skupaj močnejši, kot če smo sami. In v tem kontekstu je težko govoriti o drugi eh, veliki temi eh, sveta in gre za vprašanja migracije, eh, vendar tu imamo tudi zelo zanimivo povezavo. Pri migracijah, pri Schengnu smo priča istemu načelu. Zaradi nacionalnih egoizmov ogrožajo velik dosežek Evrope. Mi smo vsi videli številke, naprimer 10 tisoč beguncev, ki je prišlo, ki ki so prišli v Italijo. Vendar 18 eh, tisoč eh, beguncev za Italijo ni velika obremenitev, kajti Belgija je lani prevzela dvakrat toliko beguncev. Se pravi, italijanska eh, reakcija ni bila pravilna, to je bila notranja politika zaradi gospoda Bosija in zaradi nekaj sto beguncev je Francija ponovno uvedla kontrole na notranjih mejah. Tudi na Danskem je bilo samo nekaj migrantov. Torej Torej, če govorimo o migracijah in o Schengenu, morajo eh, predsedniki vlad eh, dati jasen signal in reči, da ne želimo nacionalnih egoizmov na tem področju. Eh, velik uspeh svobodne Evrope želimo obraniti in tu vam lahko zagotovimo tudi podporo Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala, kolega Weber. Kolega Svoboda za dve minuti in pol. Hvala, gospod predsednik, predsedujoča svetu, predsednik komisije. Čisto na kratko o temi, ki mi je zelo pri srcu. Gre seveda za Hrvaško. Upam, da bo svetu uspelo sprejeti sklep, da bo Hrvaška postala članica Evropske unije. Komisija je upravila dobro delo komisar Füle, tudi vi, eh, predsednik eh, komisije, pa tudi mačarsko predsedstvo si je prizadevalo na tem področju in to je pravi pristop za področje, ki se srečuje z številnimi problemi. Če bomo dobro rešili vprašanje Balkana, eh, bo to pomenilo veliko. Tukaj ne mislim na vse probleme, veliko je še perečih vprašanj, vendar pa je pomembno, da se eh, vlada zaveže načelom človekovih pravic in pa temeljnih svoboščin. Sedaj pa gospodarskemu, gospodarskemu upravljanju težko bo državljanom eh, razložiti, zakaj nismo rešili vprašanja gospodarskega upravljanja. Ampak, če se bomo osredotočili zgolj na vrčevalne ukrepe, to ne bo dovolj. Govorili ste o rasti, želite spodbuditi gospodarsko rast. Ampak kako? Zgolj vrčevanje ne bo vodilo k eh, gospodarski rasti potrebujemo tudi alternativne pristope. Gospod Vrhovstad je omenil uh, nekaj eh, drugih problemov, ki se pojavljajo. Po eni strani seveda potrebujemo določene omejitve, potrebujemo varčevanje, po drugi strani pa potrebujemo tudi investicije, potrebujemo gospodarsko rast. Gospod predsednik komisije, če govorite o privatizaciji, kratkoročna privatizacija v Grčiji, veste, da bo lahko vodila zgolj v uničenje. Privatizirati eh, je potrebno v trenutku, ko je sredstev, finančnih sredstev še dovolj. Potrebne so namreč tudi investicije. Zelo dobro ste dejali, eh, da je potrebno uporabiti sredstva iz eh, strukturnega sklada in pa iz kohezijskega sklada. Vendar pa čakamo na konkretne predloge v tej smeri, gospod predsednik komisije. Smo za varčno politiko, smo za varčevanje, kadar je to potrebno, smo za omejitve, smo za ukrepe prestrukturiranja, ampak brez rasti nam ne bo uspelo. Če boste tako nadaljevali, potem ne bomo rešili niti Grčije, niti naših bank, niti naših davkoplačevalcev. Vse skupaj bo vodilo v velik kaos. Ne pozabite tega, gospod predsednik. Svet, Od vas pa pričakujemo ukrepe za rast in investicije. To bo odločilnega pomena za prihodnost Evropske unije. Gospod Svoboda, vprašanje gospoda Ransdorfa, ga sprejmete? Ja bih se zeptal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam vprašanje za gospoda Svobodo. Zanima me, ali se strinja z mnenjem, da je v nekaterih državah članicah kriza sedaj orodje za to, da bi izvajali počasno ali da bi upočasnili privatizacijo. Ali se strinjate? V vseh državah ki so se sedaj znašle v krizi, so obstajali resnični problemi. Tega ne moremo zanikati, ampak to lahko zlorabljamo, kot to počnejo nekatere bonitetne agencije, ki tako uničujejo posamezne države. Lahko pa to zlorabljamo tudi tako, da rečemo, da ni potrebno ničesar spremeniti. Nekateri, ki v Grčiji, pa tudi v drugih državah protestirajo in mislijo, da lahko nadaljujejo po starem, se morajo zavedati, da to ni mogoče. In tega se morajo zavedati vsi, tudi določeni sindikati v Grčiji. Vendar pa je potrebna tudi politika uspodbujanja gospodarske rasti. Zlorabe pa je potrebno preprečiti. Hvala lepa, kolega Svoboda. Sedaj pa kolega Lambsdorf za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. po glasovanju o zaupnici včeraj v Atenah je bilo v nekem nemškem časopisu napisano, uh, grški papa je uh, preživel, Evropa pa je ponovno zadihala. Povedal, povedati moram, da sem eh, sledil temu glasovanju, ampak zadihal še nisem. Prihodni teden bo odločilen, kajti takrat. Uh, bomo uvajali nov eh, varčevalni svežen, ampak niti takrat ne bomo mogli zadihati, kajti potrebni bodo še številni drugi ukrepi, preden bomo prebrodili to krizo. To, kar ste povedali, drži. Ljudje eh, v Grčiji potrebujejo luč na koncu tunela, ampak eh, to potrebuje tudi državljani drugih držav. Namreč državljani drugih držav imajo občutek, da zgolj. Eh, namenjajo sredstva Grči, medtem ko imajo državljani Grči občutek, da zgolj vrčujejo. Potrebno bo skrbeti za liberalizacijo tega zastarelega gospodarstva. Potrebno uh, je nadaljevati z razdolževanjem te uh, države. To, kar počne gospod Samaras, pa je povsem nesprejemljivo. Prav je, da neporabljena sredstva Evropske unije uh, namenimo za Grčijo, kajti večja rast ne bo koristila le Grčija, ampak celotni Evropski uniji. In če pogledamo v prihodnost, je pomemben še pakt stabilnosti in rasti, ki ga je potrebno okrepiti. Potrebno je preprečiti izbruh nadaljnih kriz in sem spada uh, tudi obraten način glasovanja s kvalificirano večino. Tukaj gre za neko komično tehnično zadevi, ko sem jo pravkar omenil, torej obratno kvalificirano večino. Dame in gospodje, potem. Je odločilnega pomena ravno ta točka eh, obratnega glasovanja z um, kvalificirano večino in eh, šele, ko bo to sprejeto, bomo lahko podprli tudi ta svežen. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Cavela za minuto. kollege graf lambsdorff gestatten sie eine zwischenfrage von herrn giegold? Še modri karton je dvignil kolega Giegold. Hvala lepa, gospod Lambsdorff. Strinjam se z vami, da Grčija nujno potrebuje politično soglasje. To pa je seveda povezano tudi s tem, da morajo biti predlogi v državi upravičeni. Potrebno je zaupanje v politično elito, potrebno je zaupanje v gospodarsko elito, zato pa eh, so potrebni predlogi, ki bodo vodili v soglasje. Vprašanje, ki vam želim zastaviti, pa je naslednje. Želim si nekoliko več doslednosti tudi v eh, vaši poslanski skupini. Tukaj eh, zahtevate euroobveznice, v Grčiji pravite, da gre pri euroobveznicah za neke vrste božjo kazen. In predsedujoči prekinja kolega Gigolda. Če dvignete modri karton, morate zastaviti vprašanje, ker ga niste zastavili. Najbrž kolega Lambsdorf tudi ne more odgovoriti. Kolegica Zavila. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot Grkinja bi se rada zahvalila Evropski komisiji, Evropskemu svetu in pa Evropskemu parlamentu in sicer za vso eh, podporo, ki ste jo namenili Grčiji. Še prav posebej bi se rada zahvalila sodelavcem Evropske komisije. 18 mesecev si že zelo močno prizadevajo za rešitev eh, grške krize. Dame in gospodje, v Evropskem parlamentu veliko govorimo o Evropi rada bi podala le svoje mnenje, ki je nekoliko patriotsko v tej večkulturni hiši. V Evropski uniji imamo evropsko kulturo, imamo temeljna načela. Kaj torej zahtevajo grški državljani? Kaj zahteva grški narod? Zahtevamo solidarnost in pa vaše spoštovanje. Lahko vam tudi obljubimo, da si bomo zelo trdo prizadevali, da bi državo ponovno postavili na noge. Problem je v prvi vrsti naš, pa tudi odgovornost. Mi smo državo pripeljali tako daleč. Sedaj pa mi dovolite še nekaj komentarjev. Oprostite, ampak eno minuto še želim. Trije predlogi, torej. Predsedujoči je ponovno prekinil govornico. Eno minuto ste imeli na voljo in ta čas ste že presegli. Kolega Brons. Gospod predsedujoči. Veliko mi imamo prosilcev za azil iz Libije in Tunizije. To je na dnevnem redu. Tunizija je odpravila svojega diktatorja. Torej, pred čim bežijo Tunizici? Pred demokracijo? Morda bi morali pričakovati gospoda Ben Alija tukaj, da bo stal na koncu vrste. Libija je vojno območje, ampak ljudje ne postanejo prosilci za azil preprosto zato, ker živijo v nevarni državi. Nekaj mora biti pri v tej osebi zato, da ima občutek, da je v nevarnosti. Zdi se, da je argument takšen, ali naj Italija in Malta spremljata te ljudi zato ker pač pridejo tja, ali naj bi jih sprejeli tudi druge države članice. Moj odgovor je, da jih niče ne sme sprejeti za naselitev. Mislim, da bi jih morali prej ali slej vrniti v Severno Afriko, če bodo pravila o azilu res govorila to, to, da je prosilec za azil že sprejemljiv za Evropsko unijo, potem je treba spremeniti pravila. Pravila lahko postavimo in spremenimo. Države članice bodo pač morale prekršiti morda tudi mednarodne sporozume. Države članice so zaradi migracij že spremenjene. Čas je, da ustavimo ta tok in začnemo iti v nasprotno smer. Tudi sprejetje Hrvaške je na dnevnem redu. Kakšne korake bo sprejela Evropska unija za to, da bi poskrbeli za to, da bo referendum potekal pošteno, tako da bosta obe strani prišli do besede in da bosta obe strani dobili enako količino finančnih sredstev. Mislim, da pošten referendum ni mogoč. Država bo potopljena v propagandi EU in tako sploh ne bodo imeli prave razprave. Hvala. Hvala lepa, kolega Brons. Sedaj pa kolegica Gal Pelc za dve minuti. Köszönöm szépen, elnök úr! A következő... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naslednji Evropski svet bo potekal v duhu vprašanja zaupanja. Gre za zgodovinski trenutek kajti govorili bodo o zgodovinskih izzivih, ki so pred Evropsko unijo in pripraviti moramo prave odgovore. Odgovori pa so med seboj povezani. Na začetku želim čestitati mađarskemu predsedovanju in jim čestitati za odlično opravljeno delo. Še posebej Eniko Gjuri, predsednici sveta, ki je veliko potovala v času svojega mandata. Opravili so zelo veliko dela držali so se načrta, roko in njihovo predsedovanje je bilo zelo prijazno do Evropskega parlamenta. Opravili so tudi številne naloge, ki so pomembne za celotno Evropsko unijo. Zagnali so Evropski semester, pa tudi nov svežen o gospodarskem upravljenju, tako imenovan šesterček ali sixpack, ta zakonodajni svežen je sicer še nekoliko problematičen, nekaj je še odprtih vprašanj, svet in parlament pa imata tukaj veliko odgovornost. Mislim, da bi morala najti sporozum, odločiti se morata, ali bosta nadaljevala s starimi praksami, torej, da bi popustili pravila pakta za stabilnost in rast, ali pa, da bodo odpravili dvostranske dogovore in odprli novo poglavje na področju gospodarskega upravljanja, da bodo uvedli nov pristop s skupnimi evropskimi pravili, s skupnimi evropskimi pristopi. Tako bomo okrepili usklajevanje gospodarskega upravljanja in tudi integracijo. Tako bomo zgradili močnejšo Evropo. To si želijo državljani, države članice in tudi trgi. Želijo si skupnih pravil, ki bodo izvajena na enotni osnovi. Poskrbeti moramo za stabilnost enotne valute, skupne valute, obenem pa moramo tudi državljane zaščititi pred posledicami krize. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Lopes Aguilar za dve minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski poslanci zelo dobro razumejo razpravo ki bo potekala v Evropskem svetu 23. in 24. junija. Vedo, da se bo razprava vrtela okrog resne gospodarske krize, problema evra in tudi Grčije. Obenem pa želimo pozoriti na to, da bodo govorili tudi o drugih stvarih. Namreč, govoriti more o pomembnih orientalnih vprašanjih, kot je območje svobode varnosti in pravice ter o šengenskem območju. Tudi to je zelo pomemben del prostega pretoka ljudi. V zvezi z zahtevami po demokraciji, ki smo jih videli v Severni Afriki, mislim, da moramo pripraviti jasen odgovor in odziv na to. Mislim, da ne smemo reformirati Schengna. Prav nasprotno, mislim, da bi ga morali okrepiti. Nekateri, tako se zdi, menijo, da zato, ker je sedaj velik migranski pritisk stisk na kanarskih otokih in druge, to je bilo leto 2003 do 2006, da sedaj ne gre za to, da moramo imeti več Evrope in boljšo Evropo, ampak moramo biti solidarni, prispevati moramo k temu, da bomo izpolnili zahteve po več. Več demokracije v Severni Afriki. Vem, da sta sedaj Italija in Malta pod velikim pritiskom, ampak jasno moram povedati, da mora tudi svet opraviti svojo nalogo. Zaključiti mora svežen o azilu in tudi svežen o migracijah tudi uredba o Frontexu je nekaj, kar je treba posodobiti. Tudi 80. člen pogodba o delovanju EU je pomemben. Tudi kar zadeva direktivo 2001 skozi 55. Kar zadeva sporočilo, ki smo ga slišali v zvezi z vzpostavitvijo mehanizma za odzivanje, zato da bi ponovno vzpostavili meje v izjemnih razmerah vedeti moramo, kakšne bodo te posebne ali nujne razmere. Ne smemo ostati ranljivi na noben način ali pa delovati v nasprotju s vlastnimi interesi. Hvala. Hvala lepa, kolega Lopes Aguilar. Sedaj pa kolegica Valean. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Po letu odprtosti, strpnosti v Evropi smo v zadnjem letu videli poslabšanje enotnosti in delitev med ljudmi celo v tem parlamentu. To so to v zvezi z vprašanji, kot je svobodni pretok, nacionalni interesi in posebej denar oziroma finančna sredstva. Globalna gospodarska kriza je na plano popeljala najhujše populiste in nacionaliste. Sedaj govorimo veliko o Grčiji. Zainteresirane strani in špekulanti samo prispevajo k večji stopni špekulacij in kaosu na trgu. Zdi se, da se lahko okuži prav vsaka država članica. Grčija mora nositi svoj delež odgovornosti v tej krizi, ampak tudi evropski voditelji morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Če bi pred letem dni Evropa pokazala enotno zavezo k temu, da bomo pomagali Grčiji, potem ne bi sedaj skakali od enega reševalnega svežnja do drugega. Mislim, da ne potrebujemo bolj tehničnih rešitev, potrebujemo kohezijo, odločnost in enotnost. Kaj ti sedaj se gremo psihološko vojno. Trgi pa špekulirajo, ali bomo potrebovali še en reševalni svežen. Poslati moramo spodbudno sporočilo za to, da jim sporočimo, da Evropa podpira Grčijo. Mislim, da bi morali znižati obrestno mero in pokažati prožnost pri dostopanju do evropskih finančnih sredstev. Poleg tega mora Grčija prav tako prevzeti odgovornost v Evropi svoje roke. Res je, da so vrčevalni ukrepi potrebni, ampak to ni dovolj za oživitev gospodarstva. Mislim, da se moramo vrniti nazaj k osnovam. Spodbujati moramo naložbe in spodbujati moramo rast. Upam, da jutri nobeden od evropskih voditeljev ne bo Grčije pustil na cedilu, zato ker če bomo pomagali Grčiji, bomo pomagali Evropi. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Valjan. Sedaj pa. Kolega Borgecija, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kar zadeva Grčijo, mislim, da smo eh, slišali dovolj in da razumemo, eh, kakšno je gospodarsko upravljanje v Evropi. Nobenih natančnih ciljev ni. Nič ni bilo povedanega, kar bi me pomirilo, če bi bil grški državljan ali pa mali podjetnik iz Grčije, ki bi mu grozil bankrot. Sedaj pa priseljevanje. Gospa Malmstrom je pred kratkim, pred nekaj urami podala izjavo, da ko eh, se je začel eksodus iz Libije, eh, smo bili pripravljeni, da sprejmemo vsaj 8 eh, tisoč beguncev iz te države ampak kdo jih je pripravljen sprejeti? Samo Italija jih sprejema. Bosi, Maroni, oni so tisti, ki jih sprejemajo. To je resničnost, ne glede na to, kaj slišimo. In še Hrvaška. Zelo pomembno poglavje. Vendar ne pozabimo eh, na centralistične birokratske težnje. Predsedujoči je prekinil govornika, sedaj pa kolega Mauro za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zapletenost in dramatičnost dnevnega reda vrhunskega zasedanja Evropskega sveta 24. junija kaže pomankanje instrumentov, ki jih imamo na voljo. Kaj imamo na voljo? Na voljo imamo Evropsko unijo. Evropsko unijo to je eh, nezaključen projekt v izgradnji in naš strah, eh, naša občutljivost pogosto preprečuje, da bi ta projekt zaključili. Torej imamo na voljo države članice Evropske unije. Nimamo na voljo ustreznega instrumenta, ki bi povezoval celotno Evropsko unijo z nekakšno notranjo logiko in ki bi omogočil ustrezen odgovor na probleme. In dokler, oziroma če želimo zaključiti ta projekt, potem potrebujemo vodstvo ne le v državah članicah, ampak tudi pri evropskih inštitucijah. Kar zadeva gospoda Barosa, mislim, da je za svojo previdnostjo bil eh, ponovno izvoljen na mesto predsednika komisije. Tretjič pa bi ga izvolil zaradi njegovega poguma. Soočil se je z dramatičnim dnevnim redom vrhunskega srečanja Evropskega sveta. Poleg tega skuša prepričati države članice, da svoje interese podredijo idealom Evropske unije. In mislim, da je to edina prava pot. Sicer bomo nadaljevali z razpravami, v katerih bomo zanikali dejstva, in kjer bodo večjo vlogo igrali nacionalni interesi, kjer bo recimo francoska vlada sprejela odločitev glede šengenskega sistema, kjer bo italijanska vlada sprejela odločitev glede priseljencev in kjer bo grška vlada prešipka, da bi sprejela odgovornost za lastne oziroma za posledice lastnih odločitev. Dokler ne bomo imeli prave politike evropskega projekta, se ne bomo mogli soočiti z lastnimi problemi. Hvala lepa. Najlepša hvala kolega Mauro, sedaj pa kolegica Podimata za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dovolite, da se najprej pridružim zahvali gospe Cavele. Zahvalila bi se rada Evropskemu parlamentu in pa državljanom Evropske unije, ki so pomagali Grčiji in ki bodo še pomagali dogodki v zadnjih dneh so pokazali, da je zelo pomembno, da so sprijeti ustrezni ukrepi v Grčiji, da bi dosegli gospodarsko sanacijo. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati štiri pogoje. Prvič, državljanom ne smemo predpisovati zgolj varčnosti, ampak jim moramo dati tudi neko dolgoročno perspektivo, govorim o rasti, delovnih mestih in tako naprej. Drugič, zagotoviti moramo občutek varnosti in pa eh, občutek, da Evropska unija podpira Grčijo. V zadnjih tednih smo doživeli smo bili priča neuradnemu dialogu v Evropski uniji med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in drugimi inštitucijami in ta dialog še zmeraj poteka. In ta dialog se je osredotočal na zasebni sektor za reševanje, našel se je na reševanje eh, gospodarskega sektorja v Grčiji. Mislim, da to ni skladu z politiko Evropske unije, torej je potrebno prekiniti za to kakofonijo, kaj ti. Če ne bomo poskrbeli za ustrezno kohezijo, potem državljani ne bodo podpirali naših ukrepov. Hvala lepa, kolegica Podimata. Sedaj pa za eno minuto, kolegica Latford. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Evropski voditelji se bodo soočali z velikim vprašanjem jutri. In sicer, ali lahko rešijo dosežke Evropske unije na področju skupne valute. Več Evrope ni odgovor na vse, ampak pri ključnih vprašanjih, kot je to, mislim, da moramo okrepiti zmogljivost za odločanje na evropski ravni. Podpiram mnogo ostrejšo izjavo gospoda Baroza danes, kot je, je podal Maja o Schengenu in migracijah. Takrat bi že moral povedati to Italiji in Franciji, kot je To storil Manfred Weber v tej razpravi. Mario Monti je v Financial Timesu včeraj objavil zelo dober članek. Obžaluje dejstvo, da imajo velike države članice tako veliko besede in tudi kulturo uljudnosti v svetu, namreč države članice druga druge ne obsojajo, ker delajo napake. Sama bi temu rekla, roko roko umije. To je tudi razlog, zakaj so Grki tako ponarejali statistike. Mislim, da potrebujemo ukrepanje na evropski ravni v zvezi z velikimi vprašanji, vendar potrebujemo tudi poštenje, brez katerega vzajemnega zaupanja ne bo. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Latford. Sedaj pa kolega Provera za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Priseljevanje. Nobena država se ne more sama soočiti z priseljevanjem, zato nujno potrebujemo politiko, ki nam bo omogočila soočanje z velikim pritokom priseljencev. Tukaj pa je potrebno tudi sodelovanje z tranzitnimi državami in z državami, odkudar priseljenci prihajajo. Vendar pa se v tem trenutku instrumenti Evropske unije ne uporabljajo v duhu Evropske unije. Države so se morale soočiti z nedavno krizo z enostranskimi eh, predlogi, ni pa bilo prave evropske politike. Ko pride do velikega pritoka priseljencev, so potrebni jasni ukrepi v skladu z direktivo 55 in teh ukrepov se je potrebno držati. Ravno torej, na ta način bomo lahko imeli učinkovito politiko skupnosti na eh, področju migracij in le na ta način bo prišlo do ustrezne delitve bremena. Hvala lepa, sedaj pa kolega Odi. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, predsednica sveta, eh, najprej čestitke k vašemu predsedovanju. Eh, gospod podpredsednik eh, Evropske komisije, najprej Garčija. Eh, gre za konsolidacijo finančne situacije in gre seveda za zagotavljanje rasti. Finančna konsolidacija je seveda težavna. Treba je pač upravljati preteklost in predvidevati prihodnost. V primeru uh, Eh, neuspeha je seveda treba slabe grške dolgove eh, ustrezno umestiti, ne smemo izgubljati kapitala in treba je seveda zagotoviti, da bo grška vlada lahko upravljala prihodnost in eventualno je pač treba zagotoviti ustrezno prestrukturiranje. Treba je zagotoviti seveda ustrezne eh, Eh, obrestne mere. Dejstvo je, da tudi banke eh, kupujejo ta grški dolg eh, za stopnjo 16 odstotkov in s tem so pravzaprav tudi podvojile svoje dobičke in in mislim, da bi morali dejansko uh, tu uh, ugotoviti, da so banke tu uh, eh, opravili neke vrste goljofije, tako je pač tudi uh, zapisano v francoski zakonodaji, gre pravzaprav za podporo uh, določenim uh, neprimernim strukturam in uh, to je treba tudi spraviti pred sodišče. Uh, potem, uh, Eh, gospod Konbendit eh, je tudi rekel, da bi bilo treba pregledati eh, izdatke za ustrezne za, za vojsko in če bi pač uporabili sredstva, ki se izdajajo za vojsko, bi imeli že plan B za reševanje Grčije. Sedaj pa kolegica Estrela za dve minuti. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva Evropski svet, moja prečakovanja so precej nizka, kajte Evropski uniji vlada kaos. Namesto odločnosti imamo neodločnost, namesto solidarnosti imamo egoizem in v to smer se Evropa pač sedaj spušča. Govorimo o Grčiji. Ne bom govorila smo o portugalski, zato ker sedaj smo tam dobili novo vlado in v zvezi s tem lahko nove vladi le želim obilo uspeha. Zato bom govorila o Grčiji. Grčija ni pač ena država. Že več desetletij je država članica Evropske unije in tudi evroobmočja. Seveda je uredno spomniti tudi na to, da je Grčija zipka, demokracije. To bi morali biti zadostni dejavniki za to, da bi si od Evropske unije zaslužila spoštovanje. Grki so seveda odgovorni za to dramatično stanje, v katerem so se znašli, vendar tudi evropske institucije imajo svoj delež odgovornosti. Gospod Papandrejev je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, zato da bi krizo rešil. Bil je zelo pogumen in zelo dostojanstven. Sprejel je vrčevalne ukrepe, ki mejijo na nemogoče. Kot v Grčiji bi se podobno lahko zgodilo tudi na portugalskem, irskem, v Španiji, v Italiji ali v Franciji. Evropske institucije zato pozivam, da odgovorijo na naslednje vprašanje. Kako lahko te države, ki so v takšnih težavah, sprejmejo tako velike obrestne mere, rešijo primankljaj, spodbojajo rast in ustvarjajo delovna mesta. Te države so v resnih težavah. Ali ne drži, da v tem primeru velja rek, če te bolezen ne, ubila, ne bo ubila, te bo pa zagotovo zdravilo. Mislim, da bi morali nehati s špekuliranjem in s prstom pokazati na bonitetne agencije, ki so povzročile to krizo. Hvala. Hvala lepa, gospa Estrela, gospod Görens. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, prva stvar, ki jo moramo eh, sprejeti, zato da ne pride do velikega eh, požara, je, da prepovemo igro z ognjem. Gospod Bareso mora seveda narediti red v svoji hiši. Evropska unija mora torej začeti delovati. Grčija mora seveda tudi zopet zagotoviti svojo verodostojnost. In mi se moramo vprašati, ali se vsi um, politiki zavedajo um, posledic svojih izjav v zvezi um, z Grčijo. Um, tu smo priča neki kakofoniji, ki jo moramo prekiniti. E, za pomoč Grčiji potrebujemo štiri stvari. Torej, e, potrebujemo enotno Grčijo v nekem ekonomskem in proračunskem projektu. E, Evropska unija mora podpirati isti cilj, to je drugo. Tretje, potrebujemo nekaj več časa za privatizacijo in četrtič potrebujemo seveda solidarnost, eh, ne samo v obliki novih posojil, zlasti je potrebna tehnična pomoč partneric in komisije. Hvala lepa, kolega Görens, sedaj pa kolega Rangel za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da so moja pričakovanja v zvezi z eh, Evropskim svetom naslednja. Pričakujem, da bodo postopali zelo odgovorno. Na zadnjem zasedanju sveta je bil predlog, da bi to odločitev preložili še za naslednje tri mesece. Upam, da bodo postopali odgovorno, kajti gospodarske in finančne odločitve so ključnega pomena za prihodnost Evrope, ampak gospodarske in finančne zadeve so prav tako ključnega pomena, če upoštevamo to, da je glavni cilj Evrope ohraniti mir. Če si ogledamo probleme, s katerimi se soočamo, bomo videli, da države članice izgubljajo zaupanje druga v drugo zaupanja je vedno manj in povdarjajo razlike med sabo, med severom in jugom, med državami v središču Evrope in državami na obrobju Evropske unije. Priča smo torej začetku padca Evropske unije. Upal bi, da ne glede na to, kakšne, kakšne bodo tehnični vidiki, da bodo politične odločitve dobre. Vprašanje je, ali si želimo, da bi bil evropski projekt ustrezen model za strategijo miru v Evropi. To je tisto, o čemer dejansko govorimo. Naši voditelji so podali veliko govorov. Tudi iz tistih držav, ki so v težavah in državah, ki pomagajo. Ti govori so neodgovorni. Kaj ti poudarjajo razlike in spodbujajo nacionalne posebnosti in specifične lastnosti. To ni prav. Mislim, da moramo ravnati odgovorno. Hvala. Hvala lepa, kolega Ranke. Sedaj pa kolega Pitela za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strah in medsebojno nezaupanje, kot je dejal kolega Mauro. To sta dve načeli, ki vodita odločitve evropskih vlad, ko gre za izhod iz krize. Zdi se mi, kot da gre za nogometno igro, v kateri Evropa izgublja dva proti nič in uh, igralci poskušajo zmagati, ne da bi si podajali šoko. Vendar pa niti, če eh, bi imeli Maradono in Pelea, ne bi mogli zmagati te igre. Namreč, kriza v Grčiji je bila obvladljiva, ampak vse skupaj se je zaostrilo in sedaj smo se zašli v veliko večji krizi, ki je rezultat našega ljubosumja. Povejmo resnico. Veliko trenutnih nacionalnih vodij je vodi druge lige. Ne vedo, kakšna je ta kriza. Ne priznajo, da to ni kriza Grčije ali pa katerekoli druge države, ampak da je to eh, kriza finančnega trga brez nadzora. No, pa počistimo po javnih financah in bomo videli, kdo bo preživel. Ampak nihče ne bo preživel, vsaj ne vitalni del evropske družbe. Sredstva je potrebno osredotočiti na raziskave, inovacije in tako naprej, je pogosto rečeno. Sedaj pa k migracijam. No, povejmo odkrito. Schengena se ne smemo dotikati, lahko ga le okrepimo, je namreč eno izmed temeljnih načel Evropske unije. Brusel mora upravljati z migracijskimi tokovi in pri tem je potrebno upoštevati načela eh, solidarnosti, vključevanja in pa varnosti. Hvala lepa, kolega Pitela, sedaj pa kolega Marinescu za dve minuti. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul va încheia președinția Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mačarsko predsedstvo se končuje. Čestitam predsedstvu, da je zaključilo zelo kontroverzne dosjeje in eh, svet, eh, Evropski svet ta teden bo pokazal, ali je Eh, dejansko evropski semester bil uspešen in ali bodo države članice lahko udejanjale spravila in države članice bodo tudi lahko pokazale, ali so angažirane in ali želijo spoštovati nov mehanizem. Eh, program stabilnosti, konvergence, nacionalni programi reform so potrebni, ni pa to zadosti. Potrebujemo konsens eh, glede gospodarskega upravljanja. Parlament si prizadeva Eh, da najde kompromis in upam, da bo kompromis jutri sprejet. In upam, da bo Evropski eh, svet sprejel ta svežen, ki je tako pomemben za, Evropski, eh, za Evropsko unijo. Govorili smo tudi o Schengenu. Obnova mehanizmov je potrebna ne potrebujemo ponovne uvedbe enostranskih eh, nadzorov na mejah, ne potrebujemo tega. In dejstvo je, da moramo vsi eh, prevzemati naše odgovornosti na zunanjih eh, mejah in zato potrebujemo podporo, eh, pomaga nam Frontex in če situacije ne bomo uredili, potem eh, lahko dejansko v svetu eh, s kvalificirano večino sprejmejo uvedbo določenih kontrol na meji. In enostransko uvajanje nadzora na mejah, na notranjih mejah ni prava rešitev prizadevanja predsedstva za integracijo Romov in sprožitev eh, podonavske strategije je zelo pomembna, ker pač na ta način lahko promoviramo pomembne politike za Evropsko unijo. Hvala lepa, kolega Marinesko. Sedaj pa še zadnji kolega Kelam. Hvala lepa gospa ministrica, gospod komisar. Šibkost pakta za stabilnost je eden od dejavnikov, ki je prispeval k temu, da je to ne samo gospodarska kriza, ampak tudi kriza verodostojnosti. Sedaj smo v stanju, kjer sta solidarnost in odgovornost vse, kar šteje. Solidarnost pa ne pomeni le vsi za enega, pomeni tudi eden za vse. Vsaka država članica mora prevzeti odgovornost za lastništvo nad našo unijo in ravnati v skladu s skupnimi interesi za Evropo. Da, potrebujemo več Evrope in več Evrope pomeni več discipline, da vključuje tudi konkretne ukrepe proti tistim, ki še naprej kršijo pravila. Če želimo ponovno vzpostaviti verodostojnost evroobmočja, mora komisija prevzeti močnejšo in bolj neodvisno vlogo. Uvesti morajo gospodarsko upravljanje in nadzor. Komisiji moramo zagotoviti mandat za to, da bo ocenjevala gospodarsko stanje v državah članicah, zato da bo ob pravem času izdajala priporočila in opozorila. Vendar ključno vprašanje pa je, ali obstaja dovolj politične volje in pripravljenosti za to, da bi njihova priporočila postala pravilo, ne pa predmet političnega pogajanja. Uloga sveta bi morala tukaj biti ustrezno omejena, kar zadeva postopke, ki vodijo do morebitnih sankcij. Verodostojnost bi lahko izboljšali tudi tako, da bi izboljšali kakovost statističnih podatkov. Preprečevati bi morali manipulacijo ali ponarejanje fiskalnih podatkov. Moja država je Estonija. Sami smo se pred tremi leti soočili z globoko gospodarsko krizo. Ukrepali smo, uravnovesili smo proračun in vstopili v evroobmočje. Tudi Latvija je ustrezno ukrepala in je že na pravi poti. Vsi za enega in eden za vse. Vsi moramo ukrepati, zato da bomo preoblikovali svoje družbe. Res je. Varčevalni ukrepi so boleči, ampak to je edina pot do rasti in stabilnosti. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelam. Sedaj pa prehajamo k postopku priteknite pozornost predsedojočega. Kolega Kel je prvi na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali priložnost, da povem nekaj besed. Govorili smo o dajanju in dajanju in dajanju in vrčevanju, vrčevanju, vrčevanju sam pa bi k temu dodal še eno razsežnost in sicer jemanje, jemanje, jemanje. Tukaj še posebej imam v mislih interes obrestne mere za mojo državo Irsko. Počasi bomo dosegli svoje cilje v zvezi z reševalnim svežnjem, ampak to nam ne pomaga. Zahvali, hvala Bogu, Evropski parlament in komisija vidita, da ne ravnajo z nami pošteno. Obrestne mere je, ki nam jih zaračunavajo, je podobno, kot da bi nam zavezali kamne in nas vrgli v morje. Upam, da bo svet jutri zmanjšal obrestne mere za Irsko. Če bi to storili, potem se bomo spet vrnili na pot rasti in spet bomo postali velik in pomemben partner Evrope. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelly. Sedaj pa kolega Tabajdi. Filan Dank az európai tanács remélhetőleg elfogadja a magyar elnökség upam da bo evropski svet podprl tri prednostne naloge in sicer romsko strategijo strategijo za podonavje in za zaključitev pogajanj s hrvaško pri hrvaški je bil ključni cilj sprejetje šesterčka o gospodarskem upravljanju mislim, da bi jih morali pohvaliti za izjemno opravljeno delo. Odprta vprašanja so samo še eno ali dve. Mačarska vlada bo morala previti to blokado, zato da bo zagotovila dogovor, zato da se bodo lahko dogovorili za sporozum na najvišji ravni. Zanima pa me, ali ima vlada Viktorja Orbana dovolj verodostojni s tem, da bodo zagovarjali ta evropski semester ali ima gospod Matoči dovolj političnega kapitala, da to podpre, kajti on je prej napadal evropski semester. Upam, da jim uspe, kajti Evropa potrebuje okrepljeno gospodarsko upravljanje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Figurejda. Obrigada, senjor prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Stvar je resna. Gospodarska in socialna kriza vlada v številnih držav članicah. To pa bi moralo pomeniti, da bi Evropski svet resno razmislil o razlogih za to in temu namenil ustrezno pozornost. Prav tako bi morali prevzeti odgovornost za te neoliberalne evropske politike za, in tudi za zmanjšanje vrednosti dela. To povzroča socialne motnje, gospodarsko divergenco, gospodarsko in tudi socialno izključevanje ter revščino. Tudi o tem bi morali razmisliti. Več pozornosti bi morali nameniti svojim neoliberalnim politikam, ki so sprožile krizo v Grčiji, na portugalskem in na irskem. Te politike, ki jih sprejemajo, preprosto pomenijo, da revni, mali podjetniki, kmetje in drugi bodo morali plačevati vedno več, medtem ko bodo bogatejši in bankiri zaslužili vedno več. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Obermajer za eno minuto. Thank you. Herr Präsident, die bisherige Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dosedanja politika priseljevanja Evropske unije je bila neuspešna. Načrti za tako imenovana partnerstva mobilnosti eh, so bila eh, zgolj še en element tega neuspeha. Moja država je odvisna od priseljevanja iz Severne Afrike. Številne eh, države se srečujejo z visoko brezposelnostjo, eh, še prav posebej med mladimi. Recimo v Libiji se je brezposelnost podvojila. Če bi eh, odprli oziroma omogočili več priseljevanja iz eh, Severne Afrike, potem bi bil pritisk še večji. Torej, ne želimo več partnerstva, ampak manj partnerstva. Naši državljani želijo ponovno uvedbo meja in želijo boljši nazor z strani Frontexa. In o tem bi moral razmisliti tudi naslednji svet, ko eh, bodo razpravljali o tako imenovanem napredku na področju priseljevanja. Hvala lepa, kolega Ubermajer. Sedaj pa kolegica Kolarska Bobinska. E, Hvala lepa. Večino časa smo namenili pogovorih o krizi v Grčiji. To je vse lepo in prav, kajti tako je tudi treba, ampak gospod Barozo je pozval tudi za podporo v jutrišnji razpravi o šengenskem območju. Če je parlament prosil za pomoč, potem mislim, da pričakuje težke pogovore z voditelji držav in vlad. Sem poljakinja, zato zame in za. Poljake, šengensko območje in dejstvo, da je mogoče prosto potovati po Evropi, simbol Evrope in svobode. Mislim, da je to tudi eden najpomembnejših, ena najpomembnejših prednosti v Evropi. Ne smemo dovoliti, da bi to omejili ali celo odpravili. Zaradi takšnih odločitev je Evropska unija v težavah. Pozivam torej, da obranimo šengensko območje in tudi, da v to vključimo Romunijo in Bolgarijo čim prej. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kolarska Bobinska. Sedaj pa kolegica Papadopolo. Očitno je ni več tukaj. Potem pa kolega Liberacki gospod predsedujoči vsem prisotnim hvala lepa gospod predsedujoči v tej razpravi sem z veseljem opazil da sta se pojavila dva tabora v zvezi z izvorom krize liberalni tabor in levičarski tabor veliko časa že govorimo o prihodnosti Evrope, naš sklep pa je, da smo resnično zelo ogroženi. Sklenili smo, da potrebujemo skupne ukrepe. Zato pozdravljam deklaracijo predsednika Baroza danes, da bo pripravil predlog v zvezi s davkom na finančne transakcije. Da, to pozdravljam. Škoda, da osnutka ne pripravljamo že sedaj, ampak vseeno gre za dober začetek. Še nekaj želim povdariti posvečamo se evroobmočju, ampak v Evropski uniji imamo tudi države, ki niso v evroobmočju, zato moramo poskrbeti, da v teh državah ne bo prišlo do težav. Hvala. Hvala lepa, kolega Liberacki. Kolega Komocakosa tudi ni več v dvorani, zato dajem besedo kolegu Buzutilu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Migracije. Jutri pričakujemo troje. Prvič, šengensko območje moramo obraniti. To predstavlja svobodo za državljane. Za naše državljane je to nekaj resnično prepoznavnega, vidnega. Drugič, skupna odgovornost, kar zadeva zunanje meje, ne samo meje znotraj Evropske unije. V zvezi s tem potrebujemo tudi okrepljen Frontex, več solidarnosti in deljenje odgovornosti. Potrebujemo tudi več sodelovanja z državami v sredozemlju. To so države, v katerih se odvijajo revolucije. Jutri bomo potrebovali veliko politične volje. Če tega ne bo, potem bomo še naprej govorili, ukrepali pa ne. Hvala. Danke, Najlepša hvala, kolega Bucutil. Sedaj pa Za konec razprave komisar Ševčovič. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci. Mislim, da je bila razprava danes zelo živa in to je dokaz, da je dnevni red Evropskega sveta zelo pomemben in kritičnega pomena za prihodnost Evrope. Grčija je bila večkrat omenjena, vsi poznamo težavno razmere v Grčiji, vemo pa tudi, da enostavnih rešitev ni. Strinjam pa se s tistimi, ki pravite, da moramo Grkom pokazati, da ne gre le za varčevanje in za krčenje, ampak da je dejansko luč ob koncu tunela in da lahko Grčiji pomagamo nazaj na pot rasti. Varčevalne ukrepe morajo spremljati politike, ki skrbijo za rast in tudi ustrezni ukrepi kot Evropska unija in v okviru Evropske komisije lahko to zagotovimo. Grči lahko pomagamo zgraditi zmogljivosti, lahko jim pomagamo, da bodo bolje absorbirali strukturne sklade in da jih bodo vlagali v strateške sektorje, ki bodo zagotavljali rast. Pomagamo lahko tudi grškim oblastem za to, da izboljšajo uspešnost pri zbiranju davkov. Vsi vemo, kako pomembno je, da države izboljšajo svoje izobraževalne sisteme. Mislim, da lahko to storimo sedaj in komisija je pripravljena nadaljevati v tej smeri. Sami smo pripravljeni sestaviti programe tehnične pomoči, ki bodo spremljali zahtevne vrčevalne ukrepe, ki jih morajo izvesti grške oblasti. Tako bomo pokazali, da je Evropi dejansko mar, da je solidarna in da Evropa lahko pomaga, če se država znajde v težavah. Mislim pa, da moramo tudi od grškega političnega establishmenta slišati enako poročilo. Grške oblasti morajo pokazati jasno enotnost in odločnost za to, da se bi spopadli s političnimi težavami. Zato pozivam in tudi komisija poziva grške politike, da naj sodelujejo, pokažite nam, da ste enotni in da ste pripravljeni enotno se spopasti z odprtimi vprašanji. Mislim, da je sedaj pravi čas za to in mislim, da bi to bila ustrezna gesta. Le malo vas je omenilo zelo pomembne elemente v zvezi z sklenitvijo evropskega semestra. Vseeno bom to omenil, kaj ti evropski poslanci se boste vrnili v svoje volilno okrožje in razložili, da je evropskega semestra konec in kako veste, se semestri tudi začno. Vsi vemo, kaj je treba storiti, priporočila so specifična za posamezne države. Članice so poštena in zelo podrobna. Sedaj pa potrebujemo sodelovanje nacionalnih oblasti in nacionalnih vlad, da dejansko začnejo izvajati priporočila in uvedejo reforme, kajti le tako bomo izboljšali kakovost in konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tako bo evropsko gospodarstvo dobilo nov zagon. Še enkrat želim potrditi, da bo Evropska komisija predlagala davek na finančne transakcije. Mislim, da moramo izvesti zelo podrobno eh, študijo presoje vpliva. To bo eden od naših predlogov, eden od naših prispevkov globalne razprave o tej pomembni temi. Še enkrat, Evropa bo prevzela vodilno vlogo v zvezi s tem vprašanjem in upam, da bodo naši globalni partnerji ustrezno sledili. Več vas je omenilo Schengen, šengensko območje in kako pomembno je, da zagotovimo visoko kakovostne politike na področju migracije. Zagotovljam vam, da se tega zavedamo. Zavedamo se, da je svoboda in pravica do oseb do prostega gibanja v Evropi eden najpomembnejših dosežkov in pripravljeni smo to zelo ceniti. Komisija bo služila kot varohinja pogodb in ukrepala bo, če bodo pod vprašaj postavljeni temeli našega projekta. Ampak po nedavnih dogodkih moramo upoštevati tudi, da potrebujemo kompleksno rešitev za vse vidike migracije in priseljevanja. Mislim, da moramo tudi okrepiti zaupanje v ta sistem. Zato je komisija prepričana, da lahko le s koordiniranim procesom, ki bo temeljil na evropski ravni, pomagamo državam članicam, da ne uvedejo notranjih meja. Mislim, da potrebujemo tudi skupni evropski sistem za azil, ki bo bolj učinkovit in ki bo bolje ščitil. Poskrbeti moramo za to, da bo sistem deloval, začel delovati do leta 2012. To je predlog komisije in upam, da bo evropski predlog to parlamentu podprl in da, bo to podprl tudi, da bodo to podprle tudi države članice. Kar zadeva svežen šestih predlogov. O tem ste že govorili in o tem boste govorili s komisarjem Oljem Renom. Želim povdariti le en element, namreč kako pomembno je, da dogovor sprejmemo prej na mesto kasneje, kajti časa je malo. Potrebujemo pa nova pravila, zato da bomo s gospodarstvi Evrope upravljali bolje in bolj zanesljivo. In še na koncu Hrvaška, mislim, da je čas in da je primerno, da Hrvaški čestitamo. Hrvaška se približuje zgodovinskemu trenutku. Mislim, da je to zelo pozitiven signal ne samo za Hrvate, ampak tudi za vse ljudi v Zahodnem Balkanu. Čestitam Evropskemu parlamentu in poročevalcu Hanesu Svobodi, pa tudi mađarskemu predsedstvu, ki je opravilo izjemno delo pri tem, da so poskrbeli, da smo dosegli rezultat v zvezi s to temo. In na koncu se želim zahvaliti še gospe Eniko Gjuri. Večkrat je povedala, da želi v svojem predsedovanju biti prijazna do parlamenta. Mislim, da je to tudi dokazala in zahvaljujem se ji za izjemno sodelovanje tudi s komisijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar Ševčovič. Sedaj pa v imenu sveta dajem besedo gospe Gjuri.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 Mačarska opravila dobro delo. Hvala lepa za prijazne besede in sedaj vem, da se dejansko izplača predsedovanje zastaviti, tako da je prijazno do parlamenta. Predsednik Borozo je omenjal šesterček, gospod Ševčovič je omenjal pogajanja s Hrvaško in tudi druge dosjeje. So odločanje svetu in predsedstvu omogoči, da stke, osebne stike z evropskimi poslanci in da spozna, s kakšnimi težavami se soočajo druga institucije in to je izjemno dobro za obe strani. Zahvaljujem se vam za razpravo danes. Imeli smo dobro razpravo v smislu temeljnih urednot in načel. Tukaj se vsi strinjamo, govorili smo skoraj na filozofski ravni. Iz vaših prispevkov sem razbrala, da smo si enotni. Strinjali smo se tudi, da so to zelo zahtevna vprašanja. Svet se sooča z zelo težkimi vprašanji. Kar zadeva besedi, so zgodovinski. Mislim, da tukaj moramo biti previdni za to, da ne bo izgubila pomena. Strinjam se tudi, da duh strahu in nemira ni dober. Voditelji Evropske unije bi morali to upoštevati, ko bodo o tem govorili jutri in pojutrišnjem. To je moj moto in tudi moto predsedovanja. Namreč oblikovati je treba vzajemno zaupanje, odgovornost in solidarnost. To je tisto, na podlagi česar lahko naše delo v Evropi poteka. Naj si bo v zvezi z gospodarskim upravljanjem reformo šengenskega območja, azilom ali širitvijo vedno moramo svoje odločitve utemljiti na teh urednotah. Več Evrope, močna Evropa, to je tisto, kar ste zagovarjali, vsaj večina. Svoje delo v preteklih šestih mesecih smo osnovali na teh urednotah. Naše prepričanje je, da je globlja integracija rešitev za vse probleme. Na koncu želim omeniti še dosije, ki smo jih podedovali od prejšnjega predsedovanja in tudi dosije, ki smo jih od sveta dobili kot domačo nalogo, če lahko tako rečem. V specifičnih dosijejih smo poskušali najti dogovor z vami. Začela bom s gospodarskimi vprašanji. Začeli smo že govoriti o evropskem semestru. Zahvaljujem se komisarju Ševčeviču v zvezi s tem. Res je, splača se državljanom razložiti, kaj pomeni evropski semester. Gre za to, da zagotavljamo več preglednosti, več preglednosti v zvezi s tem, kako posamezne države upravljajo svojimi fiskalnimi vprašanji in proračunom. Mislim, da bi morali prav tako pozdraviti dejstvo, da je Evropski parlament toliko pozornosti namenil novemu evropskemu semestru, strožji proračunski nadzor je prav tako nekaj, kar bi lahko pozdravili in tudi osnova za rast je nekaj, za kar potrebujemo trdo delo in ustvarjalno. Podala vam bom tri razloge, zakaj predlagam, da sprememo besedilo, ki je pred vami. Ta svežen je boljši od izvornega predloga. pri vsaki temi smo popustili Evropskemu parlamentu, tudi kar zadeva vprašanje glasovanja, obratnega glasovanja z kvalificirano večino, tudi tukaj smo popustili parlamentu. Slišali smo, da je to preveč. Ne strinjam se s tem. Najboljši del tega svežnja je, da obstaja sistem pregledov in nadzora povsod. Zato se bomo lahko izognili krizam, kot je bila tista leta 2008 in 2009. Kar zadeva prosti pretok ljudi, želim dejati, da je svet PNZ 9. junija sprejel dogovor o sklepih sveta, ki ščitijo prost pretok ljudi, kajti imamo zmogljivost za to, da se odzovemo na nove izzive. Nujne ukrepe je treba sprejeti le v nujnih razmerah, takoj ko bomo imeli predlog na mizi, pričakujemo ga jeseni, potem lahko začnemo delati na podrobnostih in modalitetah tega predloga. Pravkar sem prejela obvestilo, da je edino odprto vprašanje v zvezi s Frontexom že bilo rešeno, zato se vam zahvaljujem za to sodelovanje. Vsa vprašanja so torej sedaj rešena. Domača naloga, ki smo jo dobili od sveta, je še, da izboljšamo zmogljivost posojanja Evropske investicijske banke. To nam je uspelo, dosegli smo sporazum tudi z Evropskim parlamentom. Tako mislim, da bomo lahko rešili probleme držav v Severni Afriki. Moram se odzvati na besede gospoda Tabajdija. Zavrniti moram obtožbe, ki temelijo na notranje politični osnovi. Svoje vpraš kolege bi moral vprašati o, o delu gospoda Matodžija, to so kolege, ki sedijo v odboru Ekon. Takrat je bilo ozračje popolnoma drugačno. Gospod Tabajti bi prav tako moral prebrati odgovore držav članic na naše predloge. Seveda lahko predloge kritizirate, to je ena od odlik Evropske unije. Namreč o razlikah govorimo in poskušamo najti soglasje. Gospodu Tabajdiju moram povedati še nekaj. Ena najbolj pozitivnih stvari mačarskega predsedovanja je naslednja. Ključ do uspeha je bil, da smo ohranili duh pogodb in spoštovali tudi pristojnosti različnih institucij. Šesterček je sedaj pred nami, lahko ga predamo naprej v dobrem duhu in v prepričanju, da smo storili vse, kar smo lahko. Gospod Barozo je nas je pohvalil za dobro delo in tudi poslanci menijo enako. Herman Van Rompuy je predsednik Evropskega sveta in sedaj lahko nadaljuje z delom tako, kot meni, da je treba. Na koncu želim omeniti še pristop Hrvaške. Rekla sem, da moramo postopati previdno in ne uporabljati pridevnika zgodovinski preveč. Vsekakor pa je to pomemben trenutek, gre za pomembno sporočilo državam v Zahodnem Balkanu, namreč, da jih prihodnost čaka v Evropski uniji. Po jutrišnjem, upam, bodo voditelji držav in vlad sprejeli pozitivno odločitev v zvezi s pristopom Hrvaške Evropske unije. V iztekajočih se urah našega predsedovanja upam, da bodo pogovori o pristopu zaključeni Evropska komisija. 24 na ur, ur na dan dela, zato da bi poskrbeli, da bo dokončno poročilo pozitivno, izdano je bilo 10. junija. Svet prav tako dela vs dan, vsak dan se srečuje skupina, ki dela na tej temi, kaj ti želimo zaključiti delo. Na koncu se želim še enkrat zahvaliti, zahvalila sem se že vam, na koncu pa se moram zahvaliti še Španiji in Belgiji, kajti pomagali so nam doseči dober rezultat pri delu trija in prihodnemu polskemu predsedstvu želim obilo uspeha. Hvala. Hvala, gospa Gjori. S tem je ta razprava zaključena in prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo kolega Desa, skupna kmetijska politika do leta.